temi žariščnih točk v Grčiji in v Italiji. Tukaj pozdravljam gospoda Vesbanka, naša poročalca sta gospod Kiniki in gospod Dejon. Gospod Vesbank, izvolite besedo za predstavitev poročila. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Z, veliko, z velikim veseljem vam danes predstavljam poročilo o, o odzivu EU in pristopu žeričnih točk. Glede na ogromno, ogromno porast migracij junija 2015 in 2016 je, uh, in zato je računsko sodišče sklenilo, da bo preučilo pristop žeričnih točk, kot je bil zapisan v uh, sporočilu komisije. Uh, Eh, Italija in Grčija eh, sta bili deležni torej prevere od obdobja, ko je bilo to prvič najavljeno v agendi maja 2015 do konca poletja 2016. Osredotočili smo se na dve vprašanji. Kot prvo, na to, ali so bile vzpostavljene potrebne žarišne točke, ali so bile postavljene eh, v pravem času in ali imajo ustrezne eh, zmogljivosti, da ustrezajo eh, potrebam in da ali so spostavljeni tudi ustrezni postopki spremljanja. Ali je bil ta potem pristop žarišnih točk učinkovit pri uvajanju in obvladovanju migranskih postopkov, pri jemanju postopkov, prstnih odtisov in registraciji imigrantov. Žerične točke so ključni sestavni del pri upravljanju migracijske verige. In komisija in Evropske agencije pa tudi države članice morajo sodelovati na tem področju, da bi premagale skupne izzive pri izvajanju tega poročila. Če se to ne doseže, potem bo celoten sistem migracije izpostavljen tveganju, da se sesuje. Med našim delom smo zelo jasno povedali, da je pristop žarišnih točk eh, specifičen sistem, ki je postavljen v širšem političnem kontekstu, kjer odločitve seveda presegajo sam pristop um, Eh, žariščnega, eh, žariščnih točk, to, ampak kljub temu lahko vplivajo na delovanje samih centrov. Pomembno je spostaviti, da nismo revidirali nacionalnih spremljevalnih postopkov, kar, ker zadeva azil, premestitev in vračanje. Naš ključni zaključek je, da pristop um, žariščnih točk trenutno bolj izboljšuje upravljanje migracij. Čeprav je trajalo dlje časa, da so bile eh, žarišne točke spostavljene, kot je bilo načrtovane, pa so eh, bile koristne pri izvajanju odziva na to humanitarno katastrofo. Vendar pa eh, ugotavljamo tudi, da je treba storiti še več. Zato smo podali pet konkretnih priporočil, s katerim bomo pomagali uh, pomoč Evropske unije k upravljanju migracij. Prvo poročilo, priporočilo govori o tem, da treba povečati zmogljivost žeričnih točk, naprimer tako, da se izboljša infrastruktura in v primeru Italije, da se poveča število žeričnih točk za dve, kot je bilo prvotno predvideno. Prav tako priporočamo, da vsi akteri storijo več, da bi zagotovili ustrezno eh, obravnavo mladostnikov brez spremstva. Ugotovili smo, da je treba storiti več, da bi zagotovili, da bo zanje na voljo ustrezno zatočišče in da bodo deležni pomoči in hitrih eh, azilnih postopkov. Poleg tega priporočamo, da komisija ustraja pri imenovanju uradnikov za zaščito mladostnikov na vsaki žerični točki. Naslednje priporočilo zadeva potrebo komisije, da še naprej ustraja pri um, imenovanju ustreznega števila nacionalnih strokovnjakov, ki imajo potrebno strokovno znanje in imajo tudi dovolj dolge mandate. In v zaključku priporočamo, da komisija oceni ta eh, pristop, ki je bistvenega pomena, če želimo optimizirati pomoč Evropske unije pri upravljanju migracij. Hvala lepa. Tudi mi se vam zahvaljujemo za to pomembno poročilo. Sedaj pa dajem besedo, bi ima poročeval, cema začela bo gospa Kiniči, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in uh, lepo pozdravljam predstavnike računskega sodišča. Hvala, da ste orisali to poročilo pomeni, in omenili ste zelo pomembne vidike sistema žariščnih točk. Hvala lepa tudi gospodu De Jongu za njegovo pomembno in dobro sodelovanje pri pripravi tega delovnega dokumenta. Zelo dobro sva sodelovala. Uh, pri pripravi tega besedila. Računsko sodišče je pripravilo poročilo, o katerem smo pravkar slišali predstavitev in to poročilo izpostavlja ključne točke od evropskega odziva pri upravljanju migranske krize. Odziv Evropske unije na žalost ni bil ustrezen in ustrezno činkovit, če rečemo Bobu Bob. Večina prizadevanj, sta padli na ramena Grče in Italije, ki sta to eh, držali prvega prihoda. Podpora EASO, Frontexa in Europola je sicer bila zagotovljena in uh, državi jo tudi cenita, vendar pa ta podpora ni zadostna, da bi upravljali z prihodom migrantov, uh, ki so tako konstantni. Tako sta morale Italija in Grčija nameniti ogromno denarja, osebja in prizadevanj vseh ustanov, da bi skušali biti kos eh, tem eh, prihodom in pozdraviti eh, migrante. Torej, ogromno osebja in sredstev je bilo temu namenjenih, druge države pa temu niso sledile, tako da so večina bremena, nos, sta večina bremena nosili države prvega prihoda. Če si po statistiko in podatke, ki jih zagotavlja mednarodna organizacija za a, migracije, so se a, migracije začeli z a, nič cela 5 milijona in 80 odstotka teh ljudi je prišla v Italijo, večina drugih pa v a, Grčijo. A, ob upoštevanju teh visokih številk je prav reči, da sistem žariščnih točk deluje, vendar pa obstajajo določene težave pri njegovem delovanju, kot, sta, kot je omenil tudi predstavnik računskega sodišča. Obstajajo torej določene pomankljivosti in v luči tega in tudi pri, um, nenehnega prihajanja ljudi na naše ozemlje, še zlasti na obalo Sicilije in tudi na obalo Grčije, Torej, ob vsem tem sklad za azil, eh, migracije in vključevanje, pa sklad za notranjo varnost, eh, morate delovati v skladu z finančnimi pravili, ki veljajo tudi za agencije. Le na ta način bomo lahko hitreje ukrepali in se odzivali na potrebe. Menimo, da bi morali povečati obseg sredstv, ki so namenjena vsega, državam na prvi črti, tako da bodo lahko zagotavljale namestitev. Izdatki ne morejo biti pokriti zgolj iz nacionalnih proračunov. Kot sem že povedala, smo izpostavljeni velikim težavam pri obvladovanju žariščnih um, točk. V Italiji je 80 odstotkov migrantov ustrezno registriranih in to po zaslugi vse večjih prizadevanj znotraj žiriščnih točk. Še enkrat se zahvaljujem eh, računskemu sodišču, da je izpostavilo vprašanje eh, mladostnikov, ki jih spremlja specialistično osebje v žiriščnih točkah. Prav tako pa je tu še dodaten vidik, ki smo ga želeli obravnavati. Namreč trgovanje z ljudmi, trgovina z ljudmi, še zlasti z nadoletniki, ki so najbolj ranljive osebe in so tudi izpostavljene visokemu tveganju. Kar zadeva to vprašanje, moramo tej temi nameniti veliko več uh, pozornosti in mislim, da mora Evropska unija tukaj uh, v to vložiti več napora. Obstajajo pravna sredstva, pa tudi Europol in Frontex delata pri eh, zagotavljanju pomoči nacionalnim organom, da bi bili kos tem eh, nasilnim zločinom. Nažalost pa vidimo to, da obstajajo velike težave pri teh agencijah, da nimajo možnosti, da bi namenile ustrezno osebje, eh, ki bi, bile, ki bi bilo namenjeno temu. Eh, tudi ni zadostnega znanja. Z gospodom Dajongom sta dejansko izpostavila dejstvo, da žarične točke delujejo tekoče. Italija pravzaprav skuša vzpostaviti še eh, dopolnjujoče um, žarišne točke. Vsekakor pa ni nikakršnega dvoma, da je tukaj opraviti še veliko dela. Še enkrat se zahvaljujem torej računskemu sodišču in gospodu De Jongu za njihove pomembne prispevke pri pripravi tega poročila. Hvala lepa. Kolegi De Jong, bite. Gospod De Jong, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi gospodu Vesbergu z računskega sodišča za to posebno poročilo. Res je bilo veliko veselje sodelovati s Katarino Keniči pri tem dokumentu. Lahko samo izrazim, da vse, kar je povedalo na enem sodelovanju, drži in tudi moje, uh, moje zadovoljstvo je bilo enako. Mislim pa, da imava oba nekaj težav s tem s posebnim poročilom in mislim, da je to tudi težava računskega sodišča. Gre namreč le za V pogled v del procesa žarišne točke so seveda namenjene registraciji, namenjene so sprejemu in eh, prevzemu prošen za azil, vendar pa ne moremo obravnavati žariščnih točk eh, ločeno od prostalega postopka, ki vključuje tudi poglobljeno preučevanje eh, prošen za azil, tudi zavračanje prošen za azil, vračanje prosilcev za azil in tako dalje to pomeni, da če ne obravnavate in če ni spostavljena celotna veriga, potem je žariščnim točkam zelo težko tukaj upravljati svoje delo, še zlasti ob številkah, eh, o katerih govorimo. Ljudje seveda še vedno prihajajo eh, tako v Italijo kot tudi v Grčijo. Slišal sem, eh, da nove številke znova rastejo in vse to mi pravijo grški kolegi. Torej, če ta veriga ne obstaja, potem žarišne točke ne morejo predstavljati edine in, uh, eh, in zadostne rešitve. In to je problem pri tem posebnem poročilu, kajti želeli bi videti celotno sliko. In če si potem pogledate še premestitve, vsi vemo, da premestitve ne potekajo tako, kot je bilo načrtovano, nekatere sicer se dogajajo, vendar ne v obsegu, kot je bilo dogovorjeno. Uh, in seveda se s tem ustvarja določeno osko grlo. Isto velja pri vračanju beguncev. Zelo težko je bilo vzpostaviti učinkovito politiko vračanja, evropsko politiko vračanja in vem, da obstajajo najrazličnejša prizadevanja s tretjimi državami, da bi tudi one sprejele svoje državljane, ko se morajo vrniti v državo izvora. Vendar pa... Sekakor ta sistem, ta hip ni učinkovit in uspešen. Uh, Torej, poleg tega, kar je povedala gospa Kiniči, glede podrobnih vidikov naših ugotovitev, mislim, da obstaja tudi potreba potem, da bi na neki točki spremljali um, in sledili dogajanju, seveda se spe, sp, um, na podlagi posebnih poročil vedno pripravi potem naknadna poročila, ampak kljub temu bi bilo zelo zanimivo in pomembno vzeti v obzir celotno verigo, tako kar zadeva preučevanje, prošen za azil in kar zadeva vračanje uh, po potrebi. Torej, S tem dodatkom eh, se sicer lahko z vsem ostalim, kar je gospa Kiniče že povedala, strinjam. Eh, izpostavila je pomembno temo otrok, to je izpostavljeno tudi v poročilu računskega sodišča. Strinjam pa se tudi, da če eh, vozite strokovnjake sem ter tja, to ni v pomoč. Potrebujete trajno prisotnost strokovnjakov iz drugih držav članic, ki potem pomagajo. In tudi to je ena od ugotovitev računskega sodišča, s katero so celoti strinjam. Seveda, če bodo kakšne vprašanja, kolego bom z veseljem odgovoril. Hvala. Ja, dank. Ich möchte... Najlepša hvala. Pravzaprav sem bila sama razočarana nad posebnim poročilom, kajti to ni revizija, gre za opis postopka, azilnega postopka, kdo torej potrebuje pregled nad delovanjem uh, azilnega prava, je s tem pravzaprav lahko zadovoljen. Ni pa jasno, kdo je dobil sredstva, ali so bila ustrezno porabljena, ali so bila ustrezno namenjena, tako da o tem v poročilu ni zapisano nič. Tako da vsekakor so potrebna naknadna poročila, morda trenutno uh, pač ni mogoče povedati več o tem. Gospod Westbark bo gotovo povedal, stališče o tem, zakaj je to poročilo bolj ali manj opisno poročilo. Vprašanje eh, strokovnjakov se izpostavlja, izpostavlja se vprašanje trajanja stroko, eh, dela strokovnjakov, ampak dobro bi bilo vedeti več o tem, ali eh, so tukaj določene države bolj zavedene bolj relevantne, tako da bi lahko potem temu ustrezno tudi pripravili naša poročila. Gospa kolegica Šmit je naslednja na govorniškem seznamu. Ja, tudi jaz se strinjam s tem, kar je povedala gospod predsedoče. Ko sem prvič brala to poročilo, sem čakala, da bom dobila nekaj opremljivega iz njega. In zelo dolgo je to trajalo, prvih 20 strani um, je bilo namenjenih opisu sistema. Dejstvo je, da se tudi sama zauzem za naknadno poročilo in sicer menim, da je treba imeti neko spremljevalno kontrolo, spremljevalni nadzor, kajti to je tema, ki je vse čas prisotna in ki postaja postaja če dalje težavna za vse nas. To, kar sta kolega že povedala in kar piše tudi v poročilu, je, da je treba priznati prizadevanje Grčije in Italije. To, kar pa Evropska unija zagotavlja v tem kontekstu, je mogoče bistveno izboljšati sistem se sicer financira, denar se sprosti in potem se čaka, ali bosta Italija in Nemčija lahko zagotovili sofinanciranje, ker to ne moreta, potem ta sredstva niso porabljena, če bi pa sredstva bila dana na voljo. Brez sofinanciranja bi bila seveda tako izkoriščena. Z evropske strani ni nobenega nadzora nad uspešnostjo, vsekakor prihaja do premalega izmenjevanja podatkov, tako da tukaj uh, obstajajo določene uh, tenzije med državami članicami Evropske unije. Ene, ena stran potrebuje nekaj, druga nekaj namenja. Mislim, da je treba tem napetostim takoj narediti konec, kajti če se takoj ne izmenjujejo podatki in če se takoj ne ugotovi, kaj teče dobro, kaj ne, kaj je treba izboljšati, kaj bi bilo dobro izboljšali, potem zelo hitro pozabljamo, da gre tukaj dejansko za ljudi. Torej, tukaj je treba vse strani spraviti na isto stran. Kot kolegica se tudi jaz strinjam, da je Evropska unija tukaj se odzvala neustrezno, v nezadostni miri in menim, da kar zadeva osebje, to je bilo že omenjeno, eh, piše tukaj, da to osebje po šestih tednih znova odide, torej takrat dobijo dejansko v pogled in potem že odidejo eh, tudi razpisi, postopki za razpis so zelo zapleteni za pridobivanje nadaljnega osebja. Torej, eden večjih problemov Evropske unije so torej migracije in če tukaj ne bomo uspeli zmanjšati uh, upravnega bremena, potem lahko vsi pospravimo kočke. Celoten svet, celotna Evropa, vsi naši voljivci spremljajo, kako Evropa obravnava to temo in tukaj vsekakor nismo upravili svojega dela. Zato sem v nasprotju s tem, kar sem že slišala mnenja, da to poročilo ni dobro, vsaj v mojem mnenju ne, preveč je opisno. Pravzaprav ne vem, v katero smer smer želi to poročilo, nam želi pojasniti, kako stvari tečejo ali kako bi stvari morale delovati. Nisem tukaj jezna, ampak to, da nismo sposobni poskrbeti za to, da bi bili mladostniki brez spremstva e, nameščeni druge kot odrasli, to je nemogoče. Vsi strokovnjaki, vse agencije, vse sodelavci morajo biti dovolj sposobni, da to vzpostavijo. Ne razumem, kako to ni že zagotovljeno. In priporočilo je, uh, da se to reši. Vsekakor potrebujemo in moramo vedeti, kako bodo ta priporočila izpeljana, ne kot pri ostalih priporočilih, kjer potem komisija ali pa svet stvari uh, jemlje na znanje, potem pa čakamo deset let, da se karkoli zgodi. Torej, če povzamem menim, da je treba nujno ukrepati, končno je treba narediti konec te eh, debati, kaj je tukaj subsidijarnost, kaj pa pristojnost Evropske unije in tukaj je treba poleg eh, žarišnih točk uh, obravnavati tudi nadaljno pot um, beguncev. Treba je poskrbeti, da bodo uh, uh tukaj obravnavane tudi vse države članice z svojimi zavezami k premustitvami. Tudi pri želišnih točkih samih pa je treba še postoriti markaj in če evropske agencije s svojimi zmogljivostmi in svojimi uh, sredstvi tukaj ne bodo ustrezno posredovale, smo pravzaprav lahko zelo razočarani. Gospoda Bajeva. Hvala, gospa predsedojoča. Tudi jaz pravzaprav pogrešam nekaj številk, torej moj pogled na to poročilo je podoben vašemu. Imela bi nekaj konkretnih vprašanj glede stroškov, kajti zdi se mi nenavadno, da nismo sposobni sešteti nekateri, nekih konkretnih številk. Želani, preden smo imeli predstavitev komisarja Avramopolusa, smo posredovali nekaj pisnih vprašanj in spraševali smo, kakšni so resnični stroški, ki se plačajo na posameznega migranta na državo. In komisija je odgovorila, da je težko, če ne nemogoče pripraviti oceno stroškov na migranta na državo, kajti upravljanje migrant, migracijskih tokov obsega najrazličnejše dejavnosti. Torej, tukaj sprašujem komisijo, pa tudi računsko sodišče, kaj se je spremenilo, kako se je situacija izboljšala, kajti ne zdi se mi normalno, da ne moremo povedati, kakšni so stroški in tako potem glede teh stroških ne moremo uh, biti na jasnem. Vedeti je treba tudi, kako lahko to merimo na ravni žariščnih točk, ali se je situacija izboljšala od lani ali ne. Moje drugo vprašanje se nanaša na stroške politike vračanja. Res bi bila hvaležna, če bi te stroške lahko dobili, kajti države članice so pripravljene pomagati pri politiki vračanja, želijo celo zagotoviti konkretne finančne prispevke, vendar pa me zanima, ali dejansko vemo, kakšni so stroški politike vračanja, ali vemo, koliko bomo plačali za to politiko, ki je seveda zelo pomemben del celotnega sistema. In moje zadnje vprašanje, morda je to nekaj, kar je pravzaprav uh, res strokovno znanje Katarine Kiniči, ki ti veliko ve o otrocih in o mladostnikih, o mladostnikih brez spremstva. Rada bi vedela, ali so stroški za odraslega migranta in za mladostnika brez spremstva različni. Ali je tukaj torej vsota drugačna, morda zatvožujemo oskrbo teh mladostnikov. Zanima me torej, kako se tukaj stroški spreminjajo. To je pomembno z našega vidika obravnave pravnega. Eh, priporoč, um, torej, um, nadzora nad proračunom. Potem pa me zanima še vprašanje starosti, kajti poznam nekaj primerov, ko starost v Italiji naprimer ni vedno 18. Mislim, da se tudi s tem stroški spremenijo, kajti če vključite vse, ki so stari do 22 let, potem se s tem stroški spremenijo. Torej, zanima me, kako se v tem pogledu tudi razlikujejo stroški. Hvala lepa. Naslednjih eh, prošen za besedo nisem dobila, zato dam besedo zdaj eh, predstavnici Evropske komisije za generalnega direktorata za notranje zadeve. Morda lahko odgovorite na vprašanja, ki so bila zastavljena. Izvolite. Eh, Najlepša hvala za vprašanja in tudi za poročilo. Komisija meni, da bo s tem poročilom podprto stališče komisije. in s tem bo Evropska komisija lahko zagotavljala večjo pomoč zlasti Italiji in Grčiji. Na ta način se bo lahko izboljšala situacija v žariščnih točkah in na ta način menimo, da bo mogoče bolje izvajati pristop žariščnih točk, kadre to potrebno. Kar zadeva priporočila, ki jih je predstavilo računsko sodišče, komisija sprejema vsa priporočila in menimo, da če, bod ta, če bodo komisija in agencije še naprej zagotavljale podporo državam članicam. Kar zadeva prvo priporočilo, tukaj komisija že pripravlja načrt in časovnico za izpolnjevanje tega priporočila tako v Grči in Italiji. V grškem primeru pa lahko rečemo tudi. da skupni akcijski načrt, ki, podpis, ki so ga podpisale komisija in grški organi, že vključujejo določbo, s katero bi se povečale uh, sprejemne zmogljivosti na otokih in s katero bi se prav tako seveda pospešili azilni postopki in olajšali postopki vračanja. Kar zadeva Italijo, komisijo vse čas podbuja um, Italijo naj poveča zmogljivosti žariščnih točk in da naj še naprej In komisija je še naprej pripravljena podpirati italijanske organe v tem oziru. Kar zadeva uh, mladostnike, brez spremstva, ki dejansko zelo skrbijo vse ustanove, zlasti komisijo in tudi agencije. Na tem področju komisija podpira nacionalne organe pri izboljševanju razmer um, mladostnikov brez spremstva, medtem ko so v žariščnih točkah. To skušamo doseči z uradniki za mladostnike brez spremstva in tudi z imenovanjem namenskega osebja. Enako velja tudi za napotitev strokovnjakov v, eh, prek agencije. Komisija in agencije skušajo predvidevati, kakšne bodo potrebe agencij v njihovem v njihovih programskih dokumentih. Na ta način skušamo zagotoviti, da bo mogoče okrepiti prisotnost strokovnjakov na terenu v zadostnem v zadostnem številu in tudi ob pravem času, ko so torej potrebovani. Uh, agencije prav tako razmišljajo o strokovnjakih, ki bi jih bilo mogoče napotiti na teren tudi zato, da bi pomagali pri prizadevanjih držav članic. Kar zadeva priporočilo številka 4. Krške žarišne toš, točke so spostavile standardne operativne postopke. To je bilo torej nekaj, kar je izpostavljalo računsko sodišče. Ta postopek je torej eh, napredoval in besedilo je torej, da skoraj da eh, pripravljeno v končni obliki in bo tudi k malu potrjeno. Kar zadeva priporočilo številka štiri z vidika delovne skupine, regionalne eh, delovne skupine, Sodišče meni, da bi bilo treba povedati jasneje, kakšna naj bi bila struktura teh delovnih skupin tako v Italiji kot v Grčiji. Komisija lahko pove še, da je bil ta mandat v Grčiji že razjasnjen in da že je vzpostavljen, medtem ko italijanska vlada, komisija in agencije sedaj um, počnejo vse, kar je v njihovih močeh, da bi zagotovili eh, uresničitev tega priporočila v čim prejšnjem času. Komisija bo še naprej spodbujala obe državi članici, naj imenujeta kontaktno osebo na nacionalni ravni za posamezno delovno skupino. Kar zadeva priporočilo številka 5. tukaj sodišče predlaga, da bi se ocenilo in prepoznalo morebitne pravne in operativne vrzeli, ki bi jih bilo treba odpraviti. Sodišče priporoča tudi, da bi bilo dobro dodatno razjasniti pravni okvir pristopa žariščnih točk. V tem pogledu je komisija že um, sprožila prve korake za celovito ocenevanje žariščnih točk tako v Italiji kot v Grčiji. Mislim, da to kaže, da priporočila računskega sodišča jemljamo resno in uh, to poročilo je uh, bilo objavljeno pred nekaj časa in takoj, ko je bilo objavljeno, smo začeli izvajati vsa priporočila za to, da bi lahko tako sodišču kot tudi temu odboru v čimprejšnji meri predstavili ukrepe, ki so bili izpeljani. Če vse skupaj ne bo izpeljano do konca letošnjega leta, to je zelo ambiciozen cilj, pa bodo vsekakor uresničeni leta 2018. Komisija torej namerava do takrat uresničiti vsa priporočila sodišča. Kar zadeva vprašanje o naknadnih korakih in tudi o izvajanju skladov. Lani je komisar Avramopoulos izjavil, da v tistem trenutku, ko so njegovo prisotnost uh, zahtevali v tem odboru, da takrat komisija še ni prejela računovodskih izkazov po državi članici. Veste, da se računi vodijo v skupnem upravljanju računov, v skupnem računovodstvu in zaradi postopka povezanega z imenovanjem odgovornega organa v državah članicah, torej tudi vzpostaviti je bilo treba pravno podlago, ti postopki so stekli nekoliko pozneje zaradi korakov, ki jih je treba izpeljati za imenovanje računovodskih organov. Torej, odtlej, ko je ta odbor obiskal komisar Avramopoulos, smo prijeli le nekaj računovodskih izkazov, na katerih smo lahko pripravili naše ocene. Marca leta 2017 smo prejeli računske izkaze za leto 2016 in tudi odločitev o potrditvi obračuna za tisto leto bo sprejeta k malu, čim bo analizirano to, kar so izpeljale države članice. In čim bomo pripravili analizo, dokumentov, ki so jih zagotovili nacionalni revizijski organi. Kar zadeva vaša vprašanja, kakšni so resnični stroški za posameznega migranta, trenutno nimam odgovora na to vprašanje. Če bo komisija lahko analizirala računovodske izkaze držav članic, bomo to vsekakor storili in vam čimprej podali odgovor. Potem pa še stroški politike vračanja. Nažalost je tudi tukaj odgovor enak, kajti pročiti moramo to, kar nam predložijo države članice, da bi ugotovili, ali lahko podamo odgovor na to vprašanje na podlagi informacij, ki so nam bile doslej z njihove strani posredovane. Kar zadeva razlikovanje stroškov na migranta in mladostnika, seveda so stroški različni, kajti več storitev je namenjenih mladostnikom kot pa migrantom, odraslim migrantom. Tako da so prizadevanja držav članic in agencij na področju ne, torej mladostnikov brez spremstva vsekakor večja, kar pomeni seveda tudi, da bo verjetno obseg proračunskih sredstev večji, prav zaradi tega večjega obsega storitev teh mladostnikom brez spremstva. Sicer pa menim, da komisija trenutno ni sposobna dejansko razlikovati, kakšni so konkretni stroški za obe skupini imigrantov. Upam, da sem s tem odgovorila na vsa vaša vprašanja, o, sicer pa vas prosim, da jih zastavite ponovno. Also der, ja, zu dem, zu dem Bericht, der hinter unseren Erwartungen zu... Torej, kar zadeva uh, poročilo, že to ni zagotovilo oziroma ni izpolnilo naših pričakovanj, tudi vaši odgovori niso izpolnili naših pričakovanj. Gospoda Vramopolusa bomo imeli tukaj v postopku podeljevanja razrešnice, tako da bomo gotovo razrešili in ponovili to vprašanje. Še dve stvari bi ponovno izpostavila. Torej, kar zadeva mladostnike brez spremstva, ali obstajajo vsaki žarišnji točki uradniki, ki so namenjeni zgolj mladostnikom brez spremstva ali ne. Torej, nisem slišala vašega odgovora, ali lahko torej ponovim to vprašanje. Uh, the appointment uh, concerning Italy, the appointment of the child protection of... Kar zadeva Italijo, imenovanje uradnika za zaščito otrok za pravzaprav mladostnike brez spremstva, ta postopek uh, so italijanski organi pravzaprav skoraj da zaključili. To je torej nekaj, kar je povezano z uh, prizadevanji komisije, ki so rezultat tega poročila, da bi torej ustrezno rešili situacijo v Italiji. Kar pa zadeva Grčijo, uradnik za zaščito otrok eh, v Grčiji eh, je že bil imenovan. Hvala. Genau, sagen, Dobro. Če sedaj rečemo Hvala lepa, skoraj vsi. Kaj to pomeni? Skoraj vsi, skoraj. Kaj to pomeni? Uh, it means that we expect... To pomeni, da pričakujemo, da bodo italijanski organi imenovali uradnika za zaščito otrok naslednji mesec. Naslednji mesec, torej to ni španski manjana jutri, upam, da bo res naslednji mesec. Kolegica Kiniči. Svojem volilnemu kraju ima tudi ta vprašanja in nam bo poročala naslednji mesec, ali je to bilo jutri, manjana ali res naslednji mesec. Potem bomo ostali, to vprašanje je pomembno. Pomembno je, kajti tudi zato smo postali politiki. Zato bomo hvaležni za povratne informacije. <laughs> Ja, ja, gino, gino. Ja, gino, ja. A se še gleda se na omaš peto, ja. Dobro, bom to kasneje razložila. Sedaj pa gospod Vesberg, prosim, za zaključek. Hvala lepa. Poskušal bom podati svoje odgovore na to, kar smo slišali v razpravi. Naj začnem z obsegom revizije. Sami sebe smo v računskem sodišču kritizirali v teh šestih letih, kar sem tukaj, da smo precej pozni v naših poročilih. In to pomeni, da ko smo poročali o določeni reviziji, je politični pomen bil že mimo. Tako da sem tudi sam dobil vtis med mojimi nastopi tukaj v odboru KON, da je to bila kritika tudi Evropskega parlamenta. To smo skušali popraviti s hitrejšimi revizijami, zato da bi vse skupaj pospešili. Poskušali smo se osredotočiti na pravi pomen vprašanj tistem določenem času. Ko smo se odločili 2015 o tej reviziji, smo bili v nečem, kar se je razvijalo v humanitarno katastrofo. Glede na to, kako so Evropa in države članice obravnavale begunce. Zato smo se osredotočili na pristop žariščnih točk. To je bilo leta 2015. To je bilo takrat. Takrat je bilo to najpomembnejše vprašanje. Še en del te odločitve je bil, da smo si morali ogledati tudi pravljanje s celotnimi razmerami, kar se tiče beguncev. In to se je začelo tako, da bi učinkovito upravljali s tokom migrantov in jih registrirali, vzeli prstne vtise. Prst tega se ne bi nič zgodilo, nobena država ne bi sprejela premestitve beguncev brez tega dela verige, ki bi bila vzpostavljena. Zato smo se osredotočali na to. Naši odgovori so jasni. Žariščne točke so definitivno pomagale rešiti razmere, ki bi lahko ušle izpod kontrole. In prav tako smo dobili ta Makavčičeno verigi registracijo. To je torej v redu. Velika težava pa je bila, da ker je bila to hitra revizija, smo lahko predvidevali, da ne bo polnih finančnih informacij, kot je bilo izpostavljeno strani komisije. Delno je to na voljo od marca letos. Potem takrat smo pa že končali našo revizijo. Na začetku leta smo končali revizijo. Torej nismo imeli možnosti narediti praga finančnega, narediti prave finančne revizije. tako da bi seveda morali tukaj narediti revizijo še ostalih delov verige. Naj izpostavim, da ko smo začenjali, ko smo upravljali to revizijo, ni bilo finančnih informacij, kar se tiče Grčije, Italija pa niti še ni zaprosila za sredstva na tej točki, tako da tega nismo mogli revidirati, pregledati. To je torej pomembno, ko govorimo o tem zakaj smo izbrali tako ozek pas pregleda. Zato, ker smo si želeli, da bi podali priporočila, ki bi jih lahko izvedli kar se da hitro, glede tega pristopa želišnih točk. In mislim, da je bila to dobra odločitev. Nedavni dogodki pa so pokazali, da še vedno potrebujemo več želišnih točk in to smo izpostavili tudi v našem poročilu. Še nekaj, kar smo definitivno opazili, ko smo opravili to revizijo, ni bilo uradnikov zaščite otrok. Sedaj smo dobili podatke strani komisije, da se ta težava rešuje. To je bil eden od elementov, ki smo jih definitivno hoteli pre, priporočiti in predlagati. Mislim, da je to poročilo pomagalo komisiji pri njenem delu da izboljša razmere. Hvala lepa. Ja, herzlichen Dank. Wir Hvala lepa. Razumem, da ste vedno v precepu med aktualnim poročilom, ki je pomemben in med poročili, ki imajo samo eh, zgodovinski značaj. Tako, to je ta razpon, to razumem, zato se seveda veselim nadaljnih poročil. Kdaj pa lahko računamo na nadaljno revizijo, spremljevalno revizijo? To kdaj? Uh, well, out... Kot je bilo že izpostavljeno, vsa posebna poročila imajo spremljevalna poročila. In to je v roku treh let nekaj takega. V tem primeru lahko rečem, da bom sam kot član računskega sodišča, povedal, da vidim potrebo po nadaljnih revizijah, ne samo spremljanje tega poročila, kaj ti ta proces se spremenja in to bo potrebno nadzirati. Potrebno je, da ste revizijo tudi eh, del premeščene. Tako da vidim potrebo po nadaljni reviziji. Kdaj se bo to zgodilo, tega ne vem. Kaj ti moj mandat se steče prvega marca in verjetno ne bom odgovoren za to. Bom pa to izpostavil, ko bomo pripravljali delovni program za naslednje leto, da bi to res bila prednostna naloga za sodišče, da se tega loti hitro. Hvala lepa. Tako, kdo bo sedaj začel? Odporočam, kolegica Kiniči najprej, prosim. Hvala lepa. Zdaj se zahvalim vsem za prispevke k razpravi. Pokazalo se je, kakšen je ton poročila računskega sodišča. Vse, kar ste dejali, je seveda ustrezno pravilno. Pozdravljam tudi, da je član računskega sodišča prišel do sklepa, da potrebujemo nadaljne revizije, zato da bi točno osvetlili nadaljne revizije finančne vidike. Gotovo bi torej morali imeti preverbo stroškov. Tako kot je potrdila tudi predstavnica komisije, je v Italiji resnično bilo storjeno vse za to, da bi priporočila tudi uveljavili. Še prav posebno glede na mladoletnike brez spremstva. kot rečeno, imamo sedaj strokovnjake, ki skrbijo za njih. Te skupine so skupine, ki potrebujejo največ zaščite. Potem pa o tem, o čem je govorila kolegica, mladoletni, brez spremstva na te temi delam že zelo dolgo časa, različni stroški morajo biti seveda podani strani komisije in potem bomo, če bo potrebno, imeli še nadaljne prevedbe strani računskega sodišča. Tudi o tem je bilo že govora. Slišali pa smo tudi, da mladoletniki potrebujejo verjetno več zaščite, več storitev in več podpore, tudi pravno gledano. In moramo torej razmišljati o dejanskem spremstvu skrbnikov, ki skrbijo tudi za psihološki vidik in seveda tudi zdravstveni vidik. Mladoletniki potrebujejo gotovo več zaščite, več spremljanja kot odrasli. Mladoletniki so vsi, ki so mlajši od 18 let, ampak nekaj ne bo jasno. Zaščita je v moji državi predvidena do 18 let, za mladoletnike seveda. Poleg tega pa to podporo potem nadaljujemo tudi, če je kdo potem že polnoleten star 18 let. Torej delamo na tem, da ne bi potem kar prekinili podpore. V kazenskem pravu za mladoletne pa veljajo potem določbe do 25 let, kar se tiče izobraževalnega procesa, da tega ne bi prekinili. V Italiji se trenutno dela na tem in kot sem dejala, samo zato, da bi mladoletnike bolje zaščitili. Če prepustimo nekoga samemu sebi, da 18 let smo za njim skrbeli, potem pa ga kar prepustimo samemu sebi, z danes na jutri, to seveda ni dobro. To bi pomenilo, da ga ali jo izpostavimo prav posebnim tveganjem kajti od dne, ko dopolni 18 let, se tak človek seveda ne spremeni, potrebuje še naprej skrb in zaščito. To se ne spremeni, kar je danes na jutri. Po 18. letu poskušamo namestiti mladoletnike tudi pri družinah torej polnoletni postanemo z 18 letom, vendar pa potrebno jih je potem še naprej podpirati in za njih skrbeti. Tudi kar se tiče stroškov, bi to temo morali preskvati še naprej, jo osvetliti, zato da bomo zagotovili, da bodo finančni napori ob se obrestovali, ne samo v Italiji, temveč tudi drugot. Potem pa še nekaj. Tukaj smo sedaj dobili trenutno sliko glede trenutnih razmer, vendar pa postajajo potem še druge stvari, ki bodo tudi pomembne. Nastanitev, skrb za njih in tu moramo storiti vse, da bi poskrbeli za prizadete. Hvala lepa. Kolega De Jong, prosim. Um, Hvala lepa moram reči, da ko smo pripravili delovni dokument, smo poskušali poštevati omejitve sodišča, kot smo tukaj tudi danes slišali. Istočasno pa lahko vidite v naših priporočilih, da smo se tudi zavedali omejitev v smislu, da potrebujemo spremljanje razmer. To sem izpostavil na začetku. Kar se tiče finančne revizije, pa mislim, da mora to resnično biti ključna prednostna naloga, kot je dejal tudi že gospod Vesberg. Stroški so pomembni. Tega ni bilo. Zato je to torej drugačno posebno poročilo od drugih, ki jih imamo, ko imamo tudi finančno revizijo. Tukaj ni. Ni bilo možno. Glede na odziv komisije, je pred nami kar precejšnja je pa vse še niziv, kar se tiče razrešnice komisije. Ko pravite, da imamo sestanek s komisarjem Amora Mopolosom, to je seveda že načrtovano, ampak po tej razpravi se sprašujem, ali ne bi vključili tudi podpredsednika Timrmansa. On je tisti, ki je v Libe predsedaven, ko zadeve postanejo resne in za naš odbor zadeve postajajo resne ker nimamo finančnih podatkov, ker ima komisija samo delne finančne podatke, čaka na nadaljne rezultate in tudi nimamo celotnega pregleda. Tako da mislim, da imamo razloge, da tega ne jemljemo preveč neresno. Potem stroški na migranta. To smo želeli dobiti. Tukaj imam nekaj dvomov. Stroški na migranta se stojijo z različnih vidikov. Integracija kazenska plat, karkoli že, zelo širok razpon je. Želimo pa poznati stroške v vsaki fazi tega postopka. In če kolegi, ki govorijo o stroških na migranta, govorijo o prejemnih stroških, potem pregleda azilne prošnje in vračanje, če bo to potrebno, potem mislim, da bi bilo to bolj ciljno, boljše. In še zadnja pripomba. Vstaja razlika. Stroški vračanja bi lahko bili velikanski, vendar pa ne pozabimo, da če imamo celotno verigo, je vračanje ravno tako pomembno kot tudi sprejem beguncev. Pa tudi javna podpora za sprejemanje velikega števila prošen migrantov je odvisna tudi od učinkovitosti naše politike vračanja vedno sta obe plati pomembni. In to je težava v Italiji. Vidimo veliko nezakonitih priseljencev, ki živijo v Italiji, ker politika vračanja ni učinkovita in potem strošek tega nezakonitega migranta za me ni tako pomemben. Tudi ne strošek politike vračanja, ampak učinek politike vračanja. To pa je pomembno. Tako, s tem bom končal. Hvala. Vielen Dank, damit Sie Hvala lepa. Tako smo torej na koncu razprave na to točko. Hvala lepa računskemu sodišču, hvala lepa komisiji, hvala lepa kolegicam in kolegom. Sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za mnenje, ki ga bo predstavil kolega Flanagan, kar se tiče ustanovitev skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase. Kolega Flanagan bo kar dobil besedo za predstavitev svojega mnenja. Prosim. Uh, Hvala lepa industrije, ki temelji na biomasi. Skupno podjetje je bilo spostavljeno 2014 za 10 let za to, da bi skrbeli za industrijske panike, ki temeljijo na rabi biomase. To je zasebno javno partnerstvo, katerega člani so po eni strani Unija, ki jo predstavlja komisija, na drugi strani pa industrije biomase, konzorciji. Predvideno je bilo, da bomo EU dali 975 milijonov evrov, trikrat toliko pa bi potem pridobili s tem, torej saj 2,73 milijarde. Pojavile pa so se težave, da posamezna podjetja znotraj tega, tega ne želijo storiti in to razumemo, da bi prispevali k skupnemu skladu ali programu, ko pa bi potem ti prispevki lahko eh, pomenili subvencije za neposredno konkurenco, bi pa prispevali posameznim projektom, eh, za katere bi bili zainteresirani. Po obstoječi zakonodaji nimamo mehanizma, da bi to dovolili. To samo popravlja to anomalijo in po mojem je to popolnoma jasno odločitev. Po mojem mnenju je, da podpremo Evropsko komisijo glede tega. Hvala. Um kolega Poš je prosil za besedo. Je, kolega eh, Flanagan predstavil, popisal problem. Hvala lepa. Gospod Flanagan je razložil notrni mehanizem skupnega podjetja. Bil sem poročevalec v ITRE, slišal sem veliko različnih pripomb, različnih strani in sem prišel do zaključka, tako kot pripravljalec mnenja, da je to najboljša možnost, če želimo razrešiti trenutne težave. Če bo poročilo sprejeto na plenarnem zasedanju in če bodo spremembe sprejete strani sveta, potem se bo finančni prispevek spremenil, oblika se bo spremenila. Zasebni sektor bo potem mora plačevati na programski ravni. Zaenkrat izkušnje niso dobre. Milijon od 182 milijonov so izplačali. Če bo ta sprememba sprejeta in glede na vse možnosti sem za, to spremembo bomo morali biti zelo previdni, ko bomo skušali si ogledati, kako podjetja delujejo. To bo potrebno upoštevati, ko bomo podelevali razrešnico. Spremembe pri financiranju proti ravni programov, bodo odvisne tudi od podjetij, ali bodo izpolnjevali 100-odstotno svoje zaveze. Naš odbor bo prvi, ki bo moral preverjati, da so te odločitve, te spremembe resnično vodile do sprememb ravnanja podjetij v tem skupnem podjetju. Hvala. Slednji poročevalec o senci, kolega Hayes. Eh, Hvala lepa, predsednica. Strinjam se s poročevalcem gospodom Flanaganom, kar se skupnega pristopa, splošnega pristopa tiče, glede tega resnično. Je res, da novi model financiranja, ki ga predlaga komisija, moramo podpreti. Večinoma zato, ker bomo s tem spustili potencial za podjetja, da prispevajo, ker bodo videli prednosti na programski ravni. Prej pa je to bilo v kontekstu splošnega okvirja in to ni bilo njihovo zadovoljstvo. Ni bilo to zadovoljstvo skupnega podjetja, ker podjetja niso videla potencijala in prednosti za prispevanje. Kljub temu pa obstaja nekaj vprašanj, ki mislim, da jih moramo v poročilu omeniti. Prvo vprašanje, prebral sem celotno obrazložitev za odločitev komisije. Ta korak s temi komisije je prišel kot posledica sodelovanja, kot opisujejo no, v svoji odločitvi. Posvetovali so se z MSP-ji, s podjetji. Mislim, da se lahko iz tega veliko naučimo. Če program ne prinaša rezultatov znotraj skupnega podjetja in če potem obstaja absolutna zahteva komisije, da se deluje, mora to biti izvedeno. To moramo priznati. Z kontekstu ne samo biomase, temveč tudi v kontekstu drugih skupnih podjetij. Več sodelovanja je potrebnega, to je prvič. Drugič, če bo to delovalo in če bo to sprostilo potencial podjetij, ki bodo prispevale več, se bo potem pojavilo vprašanje, kaj pa se lahko naučimo iz tega za druga skupna podjetja. To je namreč pomembno vprašanje, ki se ga moramo zavedati. Na določeni ravni je to temeljna sprememba, kar se tiče spremembe mehanizmov financiranja. Po drugi strani pa bi lahko spustili potencijale tudi na drugih področjih. To bi morali tudi poštevati in podal bom predloge sprememb v, v tej smeri. Sedaj pa, če se vračam na prejšnjega govornika, če pa se eh, nam bo spodletelo, bo to seveda tudi odgovornosti našega odbora. To je pomembno, tako da je zahteva na strani skupnih podjetij, da razmislijo o tem, kaj so se naučili iz posledic te spremembe. Verjetno pričujo, da to bo seveda prišlo v naš odbor. In seveda si bomo to ogledali potem naslednje leto. Mislim, da moramo že sedaj v naših pripombah glede tega poročila izpostaviti potrebo potem, da bi skupna podjetja sama ugotovila, kakšne prednosti lahko potegnejo iz tega ko je to delovalo, kar se tiče dodane vrednosti za podjetja in za davkoplačevalce. Mislim, da moramo to izpostaviti sedaj, da bi se torej lahko potem ustrezno odzvali na to in da bomo mi lahko podali potem ustrezno oceno vsega. So pa torej še druga področja, ki bi jih rad videl v tem poročilu. Podal bom preloge sprem na to temo, sodeloval bom s gospodom Flanaganom pri zagotoviti tega, da bomo to vključili v to poročilo. Ključno za odbor pa je, če bomo šli po tej poti spremembi in spremem to, tudi kot porečvalec, to je nujno potrebno. Potem bodo seveda posledice za to in sicer tako, da bomo videli, da bomo poželi prednosti tega in zato moramo to izpostaviti. Hvala. Hvala lepa, kolegica Dlabajova. Hvala lepa. Čisto kratka bom. Strinjam se s poročevalcem in poročevalcem senci. Nujno je potrebno podati spremembe, kajti trenutni pravni okvir zelo ne omogoča partnerjem skupnega podjetja, da bi izpolnevali ta pravila. Torej, ta skupni pregled je pomemben, tako da bomo lahko imeli ta skupni pregled. Strinjam se glede sprememb, ki je predlaga komisija. To bo omogočilo večjo prožnost za dodelovanje sredstva tudi iz drugih virov, ne samo iz proračuna Unije. Hvala za to. Kolegi Salafranka, pite. Kolega Salafranka, prosim. Hvala lepa, predsednica. Zelo pozorno sem prisluhnil analizi pripravljavca mnenja, vendar pa realnost rezultatov skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, to je bilo sprejeto za redbo 2014, kaže, da vse skupaj ne deluje. Eden od pogojev v uredbi je bil, da bi skupno podjetje dobilo iz eh, zasebnih viro 182 milijonov evrov, zaenkrat pa so dobili samo 0,7 milijonov evrov. To je zelo malo, torej vse skupaj ne deluje. Tako da mislim, da je pomembno, gospod predsednica, ugotoviti, kaj je šlo po zlu. Zakaj skupno podjetje za investicijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, ne deluje? Zakaj nismo prišli do učinkov, ki smo jih pričakovali? vtis imam, da je to, kar poskušamo sedaj storiti, nekakšen odpustek podjetjem, da torej ne bo potrebno prispevati teh 182 milijonov evrov in sedaj bomo imeli nekakšen mehanizem a la carte po projektih, glede na to, da konzorci nima interesa sodelovati v projektih, kjer dobička ne bo. Dobička primerjavi z njihovim vložkom. Nisem proti temu, kar predlaga pripravac mene, vendar pa bi vedel, kaj je šlo po zlu. Če je vse tako enostavno, če moramo samo spremeniti uredbo, potem vse lepo in prav. Rad pa bi izvedel tudi iz strani komisije, kakšne so posledice neučinkovitosti pri ciljih, ki so v uredbi, ki spostavljajo to skupno podjetje. Konec koncev, ne vem, če bomo z uredbe uspeli rešiti težave. Mislim, da bomo podprli samo velika podjetja, pa pristal pa la karte. Stvari niso delovale, to je jasno. Nisem pa prepričan, ali je vse tako enostavno, da moramo samo spremeniti uredbo. Podjetja v skupnem podjetju. Se lahko izognajo plačilom, lahko skrivljajo konkurenco, karkoli že. Zanima me, ali bo industrija prispevala teh 182 milijonov ali ne. Naj opozorim, da bomo čez 30 minut imeli tukaj odbor Envi. Naslednjo točko bomo imeli. Zato resnično prosim, da ste kratki. Kolega Hejci, prosim še enkrat za besedo. Hvala lepa. Torej, bilo je predlagano, da se opravi celovita ocena vpliva in ne vem, zakaj se to v tem primeru ni dejansko uporabilo, glede na visok znesek, za katerega gre. Ko sedaj pa še komisija generalni direktorat za raziskave. Prosim, če ste kratki. Uh, Hvala lepa. Dobro jutro. Pobuda javno-zasebnega partnerstva se približuje sredini 2,6 je bilo ocenjeno z vodenjem, tako da en javni evro že pridobi 2,6 zasebnega evra. In to je že blizu pričakovanemu zvodenju na koncu tega programa, ki bi naj bil 2,8. Sedem skupnih podjetij imamo, ki delujejo v smeri obzora 2020 in to potrebuje, da se tudi zasebna industrija odeležuje. Omogočanje prispevkov na projektni ravni pa bo pomenilo, da bomo lahko namenili še več sredstev in to bo pomenilo več naložb za delovno mesta in za rast. In to bo potem pomenilo, da bomo lahko šli v smeri ponaftne družbe. Komisija je zaenkrat 70 milijonov evrov zadržala in čakamo na spremembo radi bi se zahvalili gospodu Flanaganu za pripravo pozitivnega mnenja. To je ključnega pomena za to pobudo. Komisija nadzira in namenja veliko pozornosti finančnim prispevkom industrije. Zahvaljujoč tem spremembam, bomo verjetno videli še večji učinek vzvodanja, kot ga imamo sedaj. Kar se tiče velike industrije, pa naj izpostavim, da je prispevek EU, ki je namenjen MSP-jem, na 320 milijonih, kar pa cela 30 odstotkov prispevkov in e to je veliko na celi obzorju 2020. Upam, da tako torej naslovimo vse pomisleke. Hvala. Hvala lepa. Nadaljevati moramo kolega Flanagan. Zaključek. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa za vaše prispevke. Kot pri vseh drugih stvarih je potrebno pred skokom pogledati, kam bomo skočili. To sedaj počnemo. Prisluhnil sem vsem vašim prispevkom in to je torej edinstven prostor, kot bodo poslanci priznali. Prvič se javno strinjamo, dobro pravite delo, tega nisem nikoli staro pod vprašanjem, ampak do jutri, do dveh popovdne imamo čas za predloge sprem. Veselim se jih in potem jih bom skušal vključiti. Hvala. Hvala lepa. 4. septembra pa se bomo spet ukvarjali s to temo na glasovanju. Torej, če imate kakšne specifične vprašanja, prosim, pošljite to sekretarjatu, tako da bomo poskrbeli 4. septembra za vprašanja. Potrebno je odgovoriti na vsa vprašanja. Danes smo pa strašno pod časovnim pritiskom. Tako, hvala lepa. Sedaj pa smo pri naslednji točki. To je spremljalno poročilo. Poročilo o eh, poročilo računskega sodišča 4.9.2009, kar se tiče učinkovitosti in uspešnosti dejavnosti za izbor služencev, ki jih izvaja Evropski urad za izbor osebja. Pozdravljam direktorja gospoda Berfielda. Zanima nas, kaj se je izboljšalo in kaj ne. Vaš čas direktora se izteka. Na začetku mandata smo vas obremenili slabim poročilom, sedaj pa vam dajemo možnost na koncu povedati, kaj ste dosegli in česa ne. Gospod eh, Barfield, prosim. Beseda je vaša. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala za to priložnost, da pokažem, kaj smo počeli v zadnjih letih, v desetih zadnjih letih smo se osredotočili tudi na učinkovitost Evropskega urada za izbor osebja EPSO in to, kar smo storili pri njih, je, da smo pravzaprav povsem preoblikovali naš način dela in so se dotočili na štiri področja, kjer gre predvsem za eh, to, kako načrtovati potrebe, kako izboljšati učinkovitost, kako izboljšati preizkuse in profesionalnost ter zagotoviti, da institucije dejansko pritegnejo čim bolj raznolik kader. Prve priporočila govorijo o tem, da potrebe po kadrih niso bile pravočasno posredovane EPS-u. Zato smo najprej na začetku uvedli strateško načrtovanje kadrov vseh institucij, ki še ni popolno, vendar deluje dobro in nam omogoča boljše usklajevanje popraševanja in potreb po vseh institucijah. Mar si katero od teh potreb se da predvideti, ker se stalno ponavljajo, uh, Eh, potem pa so tu še dodatne eh, potrebe, vendar gre približno za načelo tekočega eh, traku in tako bi morali poskrbeti vse za te kadre, ki jih lahko predvidimo in jih priskrbeti pravočasno. Torej gre za razpise, ki se izvajajo vsako leto, za preizkuse, ki se izvajajo in tu lahko vidite, kako to deluje v praksi. Namreč eh, od leta 2010 smo pripravili točne preglede eh, samega izbora in nabora ter zaposlovanja. Eh, tu smo tudi pokazali, kakšna je razdelitev po skupinah kadrov. In tu vidimo tudi, kakšne so vrzeli v teh procesih, kjer je treba izvajati potem specialistične razpise in preizkuse. Drugo priporočilo se nanaša na predolgo trajanje procesa izbire. Še vedno bi to lahko skrajšali, vendar imamo določene obveznosti kot delodajalec v javni upravi, da poskrbimo za eh, pravilnost in poštenost in nepristranskost postopka. Pa vendarle smo zmanjšali to poprečno obdobje za vsaj 60 odstotkov, ponekod celo več. Tu vidite zelo optimistično časovnico eh, od leta 2009 naprej, ko smo uvedli novi postopek izbire. In potem smo tu vsaki dve leti upravili pregled. Eh, vsi, ki so se prijavili, so imeli približno in ki so opravili izpite, so imeli približno 50 odstotkov možnosti, da se tudi dejansko zaposlijo. Potem pa je šlo seveda tudi za skrajšanje obdobja eh, o končnem izidu eh, rezultatov preizkusa. Tako da so sedaj zadeve veliko preglednejše. Tukaj vidite eh, radikalne posege, ki smo jih uvedli eh, januarja. Tu gre za pogodbene sodelavce pri komisiji. Ta novi sistem je veliko bolj ekonomičen in veliko hitrejši od prejšnjih sistemov. Tako da smo na zadnje. Eh, v letu 2009 imeli splošni izbirni postopek, takrat se je prijavilo 30 tisoč ljudi, 10 tisoč jih je opravilo preizkuse in le nekaj stotinih je bilo dejansko zaposleni, kar dejansko ni najboljša stroškovna učinkovitost. Sedaj pa imamo postopek, kjer lahko ljudje izkažejo svoje zanimanje v katerem koli trenutku, potem pa je treba pregledati vse te prijave in narediti oži seznam tistih, ki izpolnjujejo eh, vse pogoje, potem se bi z njimi opravil razgovor in samo tisti, ki dejansko gredo skozi vse te izbire, se jo lahko zaposleni. Vendar tisto, kar je bistvena sprememba, je, da jim ne bo treba vsakeč iti skozi isti postopek, če so enkrat že uspešno opravili preizkuse, vendar niso bili zaposleni. To pomeni, da moramo imeti evidenco že preizkušenih ljudi, ki so opravili vse preizkuse, tako da imamo eh, sedaj to evidenco dobro vzpostavljeno in lahko le v nekaj mesecih izpeljemo celotni proces, ki je prej trajal tudi več kot devet mesecev. Eh, kritizirani smo bili tudi zaradi tega, da niso bili vedno izbrani vsi ljudje, ki so bili ravno najkvalitetnejši za določeno delovno mesto in prav tako ni bila do, zagotovljena zadostna geografska razpršenost kadrov. Tu vidimo tudi postopno načrtovanje eh, kadrov in sicer ciljno usmerjeno načrtovanje, tu vidite prikaz in v letu 2016 je bila učinkovitost že 99,7 odstotna, kar pomeni, da so tisti, ki so izvali te preizkuse, uspeli izbrati vse ljudi, ki so jih potrebovali. Eh, je pa res, da smo imeli tudi vmes sistem, ki je bil zelo eh, nepopularen, nepriljubljen, ko se je označevalo eh, prijavljence, pač gre na področja, za katera so izkazali zanimanje. To pomeni, da je treba omogočiti tudi vsem, ki se prijavijo, da enakopravno sodelovanje v postopku izbire za različne profile kadrov. Potem je to tu še prikaz težavnosti tega geografskega pristopa, ker gre za zelo ekonomsko raznoliko Evropsko unijo in zelo smo si prizadevali, da bi pritegnili kandidate iz cele Evropske unije. Tu vidite širši prikaz, lahko pa pogledate zadnji stolpec, kjer so bili dejansko zaposleni in tu vidite, da smo prišli do večje uravnoteženosti od leta 2010. Tu gre za kar veliko število prijavljenih, skoraj 300 tisoč, kot vidite, tu skupaj v seštevku. Ehm, tu v oranžni barvi vidite tista področja, ki so manj zastopana. Potem so tu, vidimo, še vodilne države, naprimer Belgija kot država gostiteljica. Potem imamo tudi države, ki imajo sorazmerno visoko število, naprimer specifičnih kadrov, kot so lingvisti, čeprav so dejansko majhne. Ampak kot vidimo, gre tukaj za vedno bolj uravnoteženo sliko, bolj ko se pomikamo proti desni. Nismo pa še povsem po zadovoljni s tem, da samo na hitro pregledamo zadeve, hočemo posegati bistveno dlje. Eh, gre tudi za to, da se izboljšajo ne samo postopki izbire, temveč tudi načini, kako pritegniti prave ljudi. Zato je bilo treba posebej opredeliti evropske institucije, da bodo sodile tudi v prave okvire eh, oblikovanja poklicne poti v Evropski uniji. Do leta 2016 nam je uspelo to razvrstiti, eh, tako da smo sedaj na 15. mestu Evropskega barometra poklicnega usmerjanja in profesionalizacije kadrov. Eh, tu se nahajamo tako rekoč med najbolj vodilnimi delodajalci, tako da ljudje, ki razmišljajo o svoji prihodni poklicni poti, sedaj vedno pogosteje razmišljajo tudi o tem, da bi delali v institucijah Evropske unije. Prav tako smo nekoliko spremenili pristop in ne čakamo samo na to, da kdo pride k nam in se prijavi, temveč uporabljamo tudi družabna omrežja za to, da dajemo ljudem širšo možnost in da jih tudi bolje obveščamo o različnih Eh, možnosti zaposlovanja. Eh, na zadnje smo bili kritizirani tudi zaradi tega, ker nismo imeli dovolj eh, informacij strani vodstva in te niso bile zanesljive. Res je, da je težko spremljati vse te raznolike dejavnosti, vendar je to možno in treba bo zagotoviti boljšo preglednost tudi zaradi doseganja zastavljenih cilju. Potem je tu še zadeva, ki je pomembna, še zlasti za ta odbor, sicer strošek na izbranega kandidata, tu vidite študijo iz leta 2009, gledali smo tudi primerjalno z drugimi podobnimi velikimi mednarodnimi institucijami, recimo z mednarodnim denarnim skladom smo primerjali stanje in pogledali tudi, kakšno je stanje v drugih mednarodnih organizacijah. Poskušali smo graditi na dosedanjih izkušnjah tudi teh institucij in eh, s tem smo uspeli tudi znižati stroške za eno tretjino. Sedaj lahko stroške tudi porazdelimo po segmentih, torej po vrstah razpisov in eh, tako rečemo, da je približno. Uh, približno 2600 evrov se uporabi v enem ciklusu na izbranca in eh, potem gre tu še za specializirane izbore, kjer je to eh, ta strošek 7000 evrov ter 13000 evrov za eh, bolj zahtevne kadre. To je v vsakem primeru dokaj skromna investicija, če s tem lahko zagotovimo uh, res kakovosten kader. Naj povem še to, zelo pomembno je tudi izpostaviti izzive, s katerimi se soočamo in ti so tudi zelo resni za vse institucije. Kot prvo, populacija v institucijah se stara, generacija baby booma je na meji upokojitve. In eh, v tem desetletju lahko ugotovimo, da bo vsaj pol zaposlenih v parlamentu odšlo v pokoj. Potem pa prihaja nova generacija, generacija milenijuma. To je popolnoma drugačna generacija, ima popolnoma različna pričakovanja glede zaposlovanja, kakovosti dela in tako naprej. To je generacija, ki ne več tako zelo zainteresirana, da bi imela samo eno poklico pod samo eno službo celo življenje in to je sicer lahko koristno tudi za nas, za institucije, ker hočejo imeti pomembno in smiselno delovno mesto, pomembno in zanimivo delo. In s tem eh, je tudi jasno, da hočejo bolje prispevati, podati svoj osebni prispevek, kar je lahko koristno za kakovost dela v institucijah način dela v institucijah, uporaba eh, novih tehnologij in podobno je zaenkrat še vedno manj privlačna za to novo generacijo. In eh, zavijati se je treba tudi, da je konkurenčnost na področju iskanja talentov vedno večja. Eh, način zaposlovanja se je tudi močno spremenil in vedno teže pridobimo kadre, ki si jih želimo v javnem sektorju se je treba začeti zavedati, da je treba odražati raznolikost naših državljanov, ki jim pravzaprav služimo in zato je pomembna tudi raznolikost v nadarjenosti, ki jih iščemo pri kandidatih in tu se bo treba spopasti s hitro spreminjajočim se trgom dela. No, torej ne moremo reči, da je stanje sedaj po vseh teh izboljšavah popolno, vendar eh, smo uspeli spremeniti veliko tega in eh, eh, veliko smo sodelovali z državami, članicami, z njihovimi strokovnimi telesi, tudi po vsem svetu eh, in si pogledali tudi, kakšno je stanje v javnem sektorju, v vsem svetu, kako se s tem spopadajo organizacije za mednarodno rekrutiranje kadrov in eh, pogledali smo tudi, kaj je z mednarodnimi forumi, ki se ukvarjajo s tem, sodelovali smo na forumu Združenih narodov na to temo in ugotovili, da so štiri institucije tiste, ki se kandidirajo za največjo Eh, nagrado, svetovno nagrado na tem področju za najprivlačnejšega delodajalca. In eh, tu je Evropska komisija uspela podeliti prvo nagrado. Pripričam pa sem, da se bomo še nadalje ustrezno odzivali na izzive in ponovali vedno boljše storitve institucijam v interesu naših eh, sodržavljanov in mislim, da ni cilj samo to dobiti nagrado na določenih tekmovanjih, temveč eh, da vzpostavimo boljši stik z zainteresiranimi kandidati, da bodo vedeli, zakaj si želijo te službe in kam pridejo delati in pri tem moramo stalno prilagajati naše procese in delo s kandidati ter skrajšanje eh, trajanja postopkov, kot način prilagajanja na dejansko stanje. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Moram reči, da sem pod precejšnjim vtisom. Prosila je za besedo tudi gospa Aleja Sender, izvolite. Najlepša hvala za to vašo predstavitev, ki ustreza tudi priporočilo računskega sodišča v posebnem poročilu iz leta 2009. In še zlasti se želim zahvaliti za način, kako ste se lotili tega in ker ste posodobili način nabora kandidatov pri komisiji. Imam pa vprašanje v zvezi s tem in sicer glede kadrov v Evropski uniji me zanima, ali ste morda opredelili neke posebne značilnosti, recimo po posameznih institucijah. Govorili ste na splošno zrejme, ali to lahko razdelite po institucijah in nam poveste, eh, ali obstajajo določene lokacije, ki so bolj zanimive za kandidate, ali ali je uh, eh, EPSO uh, eh, ostal samo pri tej splošni študiji ali bi se to dalo eh, porazdeliti po institucijah, zanima nas, ali obstajajo različni formati rekrutiranja kadrov po Evropski uniji. Potem, kakšne razmerje med EPSOM in nacionalnimi strokovnjaki, kako kakšna je povezava z nacionalnimi delavci v javni upravi in tudi kaj se zgodi eh, z evropskimi funkcionarji, ki gredo v nacionalne javne uprave. Potem kaj s tistimi, ki opravljajo staž v evropskih institucijah, ki niso uh, praktično plačani, ki ne prejmajo plače, ampak kako se lahko izboljša njihovo stanje, njihov status in eh, kako so oni obravnavani pri takem rekrutiranju. Seveda je to poročilo, na katerega se sticujem iz leta 2009, ampak zanima me, kakšen učinek je imela kriza na zaposlovanje v primeru moje države, Španije, lahko rečem, da se ljudje marsikdaj uh, niso zanimali za delo v Bruslu. Po krizi pa je to nenadoma postalo zelo privlačno. Zanima me, ali se je to dogajalo podobno tudi drugod. Potem še eno vprašanje. Eh, plače. To postaja vedno pomembnejše za nekatere. V določenih eh, državah članicah pa je tu ravno odločilni faktor zaradi tega, ker je standard, ženski standard zelo različen po državah članicah. Potem je tu še eno pomembno vprašanje. Ali imate neke vrste formulo, da bi nam povedali, kako je z drugimi in tretjimi generacijami uslužbencev v javni upravi, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije, kako močno so zastopani ljudje iz, iz različnih okolij, z različnim ozadjem, ne samo iz Evropske unije, naprimer migrantje. Ali ste kdaj razmišljali o tem, morda je to dobro profiliranje in bi morda s tem lahko rešili vsaj delno ta problem starajoče se populacije službencev? Gospod Salafranka. Eh, gracias, señora presidenta. También dar las gracias al director de EPSO. Da, najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, hvala direktoru EPSO za to predstavitev. Eh, zanimivo je slišati, kako se obvladuje ta postopek izbire. To je zagotovo zelo zapletena in težavna naloga. Dve stvari bi povedal. Prvo je povedala že gospa Jela, ampak eh, sam bi to povedal drugače. In sicer kriza ne samo gospodarska kriza, temveč kriza Evropske unije. Ali to vpliva na mlade ljudi, ki bi se sicer prijavili za delo v institucijah? To je vprašanje po eni strani, potem pa še vprašanje varnosti. To je prav tako pomembno, kadar nekdo izbira, pri kateri instituciji bi se prijavil ali zaposlil. Ali to evidentirate, ali a, zaradi krize čutimo kakšne učinke, naprimer pri Europolu ali drugih specializiranih službah. In potem, če govorimo o generacijskih razlikah, tisti, ki se odpravljajo v pokoj, bodo odšli, kot ste rekli, v velikem številu, številu in zato me zanima, kako se bo spremenil proces in postopek rekrutiranja, eh, kako se bo osredotočal na izkušenost oziroma na izkušenost eh, izkušnje v delovni dobi v primerjavi s posebnimi znanji, ki so potrebna za konkretna delovna mesta. Potem še čakalne liste, ker te ponavadi ne jamčijo uh, nikakršnega zaposlovanja. Nekdo, ki je uvrščen na čakalni seznam, ni rečeno, da lahko v določenem roku pričakuje zaposlitev. In eh, zato gre tukaj za zelo eh, razvejana vprašanja. Kdor opravi tako imenovani konkurs, ni rečeno, da bo dobil tudi službo. Torej, zanima me, kako dobite potem uspešen in sposoben kader za delo v institucijah. Kurze Frau Kollegin Kadenbach. Kolegica Kardenbach, prosim, zelo, zelo kratko. Super. Poskušala bom biti zelo kratka. To sicer ni bilo del priporočil računskega sodišča, ampak morda bi bilo dobro vedeti naprej, kakšno je vaše stališče, kar se tiče praks. Mislim, da je del tega postopka prijave lahko priredili tudi tako, da bi zagotavljali prakse, torej da bi imeli osebe, ki že ima določene izkušnje. Mislim pa, da je tukaj postopek nekoliko nejasen, kar se tiče praks. Imamo zelo veliko netipičnih stažjejev, praktikantov, ki v bistvu ne vedo točno, kako je tekel postopek. Vse skupaj je zelo nepregledno. Imate kakšne predloge za izboljšavo, kakšne načrte, da bi v prihodnje to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 procesa rekrutiranja in eh, veliko ga slišim pritožbe, da je proces eh, zelo nejasen, preveč zapleten in eh, določene zadeve se stalno pojavljajo, kot naprimer geografska uravnoteženost. Če vzamemo recimo Španijo in Polsko, ki sta po velikosti primerljivi, imamo na polski strani trikrat manj prijav kot v Španiji. Prav tako pa petkrat manj izbranih, ki se uvrstijo na podlagi prijav. Torej, ali gre za pretirano zastopano Španije, ne vem, ampak država kot Poljska, naprimer, je premalo zastopana in če pogledamo določene vidike eh, premajne zastopanosti iz določene držav članice, moramo vprašati, kaj je razlog temu, ali gre za specifičnost sistemu izobraževanja po posameznih državah članicah ali kaj drugega. In potem še eno vprašanje. Ali imate kakršnokoli analizo ustreznosti dejanskega postopka izbire, ali je bilo izbrano osebe tisti, ki ste jih zaposlili, dovolj dobro izbrano in ustrezno. Odgovor ob znanih časovnih omejitev, prosim. Uh, Hvala lepa, močno se bom potrudil. Glede prvega vprašanja, treba izbrati torej profile za vse institucije in če govorimo o blagovni znamki poklice poti v Evropski uniji, potem je treba govoriti tako o institucijah kot o njihovih lokacijah. Jasno je, da imajo nekatere institucije boljši profil v javnosti, naprimer Evropski parlament ali komisija, medtem ko druge institucije niso tako znane ali pa niso tako privlačne ljudem. Potem je tu še nekaj razlik v privlačnosti, glede na geografsko umeščenost držav članic. E, veliko teže recimo pridobiti ljudi za zaposlitev v Luksemburgu kot v Bruslju. Včasih gre izključno za težave zaradi različnih stroškov bivanja, ampak to ni edini razlog. Eh, ne morem dejansko reči konkretno, v čem je ta razlika med privlačnostjo institucij. Potem stažisti ali praktikanti, to so zelo zanimiv nabor potencijalnih kadrov za institucije in zato tudi spodbujamo tiste, ki so eh, zadolženi za izvajanje prakse po institucijah, da govorijo eh, s temi mladimi ljudmi, da obrazložijo razne možnosti poklicnih eh, poti in eh, tudi dejansko pogledati, ali bi lahko natančneje merili napredovanje ljudi, ki se usposabljajo in potem napredujejo po poklicni poti od stažista do pogodbenega uslužbenca in naprej. Eh, včasih imamo veliko talentiranih ljudi, že med stažisti in tistimi, ki se pridejo usposabljati in tega ne gre izgubiti potem na naše delo zelo vpliva kriza, to je jasno, tudi že nekaj let po njenem izbruhu in to se kaže tudi na naraščanje prijav iz držav, predvsem z juga Evropske unije, z Grčije, Španije, Italije in tudi od drugod. E, vidimo pa seveda zrcalno sliko v država, kot je recimo Nemčija, z visoko Eh, eh, brez posel, eh, visokim standardom, visoko stopnjo izobrazbe, od tam zelo težko pritegnemo ljudi. Delo je torej zelo zanimivo za tiste, kjer bi diplomanti fakultet prejemali plače v zneski nekaj sto evrov, potem pa pridejo sem na nekaj tisoč. Največji izziv imamo trenutno v Danski, tam imajo visoke plače, ampak ne gre samo za to gre tudi za odnos do Evropske unije, gre za kakovost življenja. Eh, v nekaterih državah, članicah je kakovost življenja tako visoka, da tudi denar ne premakne nekoga, da bi šel v drugamo službo. Eh, Brusel je trenutno postal problematičen zaradi terorističnih napadov lansko leto. Marsikdo dvakrat razmisli, preden se odloči, da bi se prijavil za delo v Bruslu. Eh, jasno je, da se osredotočamo na raznolikost in gledamo dokaj podrobno tudi odhod prihajajo ljudje, iz katerega okolja, iz katerega ozadja. E, imamo ljudi iz različnih univerz, iz različnih okolij in zdi se mi, da imamo kar raznoliko skupino ljudi, vendar še vedno ne dovolj raznoliko. Tako da poskušamo poseči tudi po kadrih iz manjšinskih e, Eh, skupin, seveda tudi kada govorimo o migrantih, ti morajo imeti evropski potni list, to je zelo pomembno, sicer pa ni drugih omejitev. Aktivno se trudimo, da bi posegali v skupine prebivalstva, ki bi povečale našo raznolikost. In eh, v institucijah še vedno nimamo dovolj. To pa seveda terja dodaten napor in prizadevanje institucij. Potem glede krize zaupanja v Evropo nimamo nekih hujših posledic, ravno obratno. Eh, veliko mladih ljudi še vedno čuti močno motivacijo za službo v Evropski uniji, v institucijah, nekateri menijo, da je to fantastična priložnost za to, da bi prispevali eh, izboljšanju stanja v družbi. To je pozitivni učinek. In prepričani smo, da taka motiviranost eh, ni vedno izkazana v oblikah eh, preizkusov, testov, ki jih morajo opraviti, kjer morajo izbirati med nekaj točkami in ta vprašanja niso vedno najbolj eh, merodajna. Preizkušamo tudi specifične znanja, strokovne znanja v določenem kontekstu ampak prizadevamo si, da bi eh, nekako bolje opredelili ravno motiviranost ljudi, kadar se prijavljajo. Radi bi imeli ljudi, ki so dejansko zagnani za to vrsto dela in nekatere študije eh, kažejo celo, da od leta 2010 ni prišlo do posebnega paca pri motiviranosti za iskanje zaposlitev v institucijah Evropske unije. Ampak tu ostaja še vedno veliko prostora za eh, izboljšave v sistemu, kot rečeno, bolje bi se morali odzivati na potrebe po kadri, kadar gre za predvidljive izpraznite delovnih mest, eh, Potrebovali bi nekoga, ki bi imel boljši pregled nad stanjem v institucijah, zadeve se da vedno izboljšati. Mislim, da bi morali v institucijah tudi poskrbeti, da bi opustili določene zastarele prakse, ampak stanje se izboljšuje, imamo vedno bolj nadarjene ljudi v naboru, Eh, kandidatov na čakalnih listah, tudi že zaposlenih in tesnejše sodelovanje z njimi je zelo pomembno. Kot opažamo tudi v drugih organizacijah po svetu, eh, tam imajo včasih veliko bolj organizirane Eh, stike s tistimi, ki so že v sistemu, bodi si kot stažisti, bodi si neusposabljani in to tesneje povezujejo z nadaljnim zaposlovanjem in razvojem poklicne poti. To so torej zadeve, o kateri bi veljalo razmisliti v institucijah. Je pa tu res veliko ljudi, ki opravijo teste, ki so tudi že nekoč delali pri eni od evropskih institucij. In je očitno uh, koristno, tudi če nekoga najavimo samo za krajši čas, ker lahko ta oseba ugotovi, da je v bistvu taka zaposlitev ustreza, da tu lahko bistveno prispeva in je s tem dodatno motivirana. Uh, je pa ključnega pomena, da izboljšamo informiranje vseh, da skrajšamo postopke, da ljudem povemo, da jim pokomentiramo vsebinsko eh, njihovo uspešnost ali neuspešnost na izpitu in s tem bomo tudi odstranili kar nekaj frustracij. Jasno je, da moramo poskrbeti tudi za boljšo povezavo s specifičnimi državami, članicami, kjer nam ne uspe pritegniti dovolj kadrov, še vedno ne vemo dovolj dobro, zakaj prihaja do tega eh, v jeseni. Eh, organiziramo tudi eh, seminar za specifičnih sedem držav, kjer je težko privabiti ljudi, Švedska, Češka, Poljska, Nemčija, Danska, so med njimi in tako se želimo pogovoriti tudi s predstavniki vlad teh držav, da izvemo, kaj je specifičnost teh držav, da iz njih ne moremo pritegniti takega števila, še zlasti mladi, ker oni poznajo situacijo na terenu bolje kot mi in morda nam bodo lahko poveda, povedali, kako bolje pritegniti ljudi za delo v institucijah. Hvala. Ja, vielen Dank. Nein, vielen Dank. Sie haben äh, wirklich. Hvala lepa. Res sem pod velikim vtisom ob teh uh, dosežkih, vsekakor se mora to nadaljevati in seveda ne bomo veseli, če bi tukaj prišlo do nazadovanja. EPSO mora dokazati, da še nismo pri koncu izvajanja in izvrševanja poročila računskega sodišča.